Gospod predsednik. Gospe in gospodje. Punto, ki ga bomo tratar, je la pregunta ora. Prva točka, ki jo bomo obravnavali, je vprašanje za ustni odgovor eh, v zvezi z prostim pretokom delavcev za častne omejitve za romunske in bolgarske državljane na trgu dela Evropske unije.